odgovor v zvezi z napadi na bolnišnice in šole kot kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Torej, eh, odbora AFET in DEVE sta eh, pristojna za to, torej najprej dajem besedo gospe Valenciano za dve minuti in pol. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Torej, eh, želela bi najprej pozdraviti eh, to izjemno, ta izjemen pogum, ki ga eh, kažejo ljudje, ki delajo na terenu, na vojnih območjih, torej ljudje, ki so zdravniki, ki so Eh, učitelji in ki za nevladne organizacije eh, delajo vse, kar je v njihovi moči, da prinesejo pač nekaj človečnosti v ta območja. In eh, mi v odboru AFET in odboru DEVE želimo vsaj v okviru tega parlamenta nekaj storiti, kajti mednarodna skupnost ne dela dovolj, da bi zaščitila to prebivalstvo. Torej, tu eh, bi spregovorili o napadih na eh, civilne eh, objekte, zlasti na šole in bolnišnice. In to se dogaja v številnih oboroženih spopadih. In tu, tu ne gre samo za izolirane primere, temveč to najdemo v vseh konfliktih, zlasti v Siriji, v Jemnu in eh, tu eh, je eh, na ducate šol in bolnišnic napadenih in to povzroča na stotine žrtev. To so vojni zločini, kajti tudi vojna ima pravila in teh pravil se danes ne spoštuje in ta problem se še slabša in nekaj moramo storiti eh, za to, kajti danes eh, je civilno prebivalstvo tisto, ki predstavlja največje število žrtev oboroženih napadov. In eh, vedno večjo ulogo igrajo nevladne organizacije oziroma nevladni akteri v Siriji in v Jemnu in to še precej zapleta situacijo. Torej moramo v praksi uporabiti mehanizme, ki na papirju že obstajajo to, kar bi ta parlament danes želel od sveta izvedeti, je naslednji. Kaj namerava storiti Evropska unija s pričo tega, teh sistematičnih kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Danes bolj kot kdajkoli potrebujemo Evropsko unijo, ki bo eh, spoštovala svoje vrednote, kajti nihče ne bo tega storil v našem imenu. Hvala lepa, gospa poslanka. Gospod Gorero Salome, naslednje, izvolite. Dve minuti in pol. Gracias, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se zahvalil. Um, temu, da je svet tu prisoten na tej razpravi in tudi pridružujem se temu, kar je povedala uh, kolegica gospa Valenciano in tudi sam bi se zahvalil uh, tistim, ki um, izpostavljajo svoje življenje za to, da pomagajo in rešujejo druga. Kršitve mednarodnega humanitarnega prava eh, v številnih konfliktih, naj si bo v Siriji, v Jemnu, v Palestini, eh, to postaja eh, rutinsko, to je preprosta, preprosto rutinsko kršenje, kriminalno kršenje. In tu smo priča eh, sistematični kršitvi eh, mednarodnega humanitarnega prava. Pred 150 eh, leti so se začeli vzpostavljati prve, prva pravila, prve standardi v vojnih razmerah. Danes ne gre za to, da nimamo pravil, temveč, da jih eh, nihče ne spoštuje, teh mednarodnih eh, pravil. Torej, priča smo največjemu številu eh, humanitarnih konfliktov. Torej, 129 milijonov ljudi je ehm, beguncev in če bi si pogledali, eh, kaj se dogaja, potem eh, vidimo, da je to prebivalstvo, ki krepko presega eh, prebivalstvo Španije, naprimer. Imamo begunce, ki so že štiri generacije begunci, kot to velja za palestince, naprimer. In imamo tako moralno, politično eh, kot eh, pravno obveznost, da eh, preprečimo nadaljevanje teh napadov na bolnišnice in šole, kajti to povzroča smrt otrok, žensk, civilistov. In zato se sprašujemo, kakšne dejavnosti, kakšne ukrepe smo sprejeli, kaj izvajamo in eh, tudi eh, na vrhu v Istanbulu bomo poskušali doseči nek eh, kompromis, jasen kompromis, ki bo upošteval tudi humanitarni vidik in ki bo omogočil tudi dostop te humanitarne pomoči do ljudi, ki jo potrebujejo. Hvala lepa, gospa ministrica. Henes Plašarte, naslednja, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo me veseli, da sem lahko danes eh, tu. Torej, naj bom zelo jasna, napadi na bolnišnice in šole eh, v vojnih območjih so povsem eh, nesprejemljivi in svet, tako kot vi, močno obsoja takšne kršitve veste, da je Evropska unija zavezana spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, to velja seveda tudi za svet eh, in zato eh, je svet tudi eh, že leta 2005 sprejel ustrezne smernice, jih na to revideral leta 2009. Evropska unija um, zahteva spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in to je tudi eh, svet zapisal v eh, svojem delovnem načrtu eh, za 2015 in Evropska unija je v vsaki priliki tudi ponovno pozivala k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in tudi na, v okviru posvetovanja Eh, pred eh, svetovnim eh, svetom mm, v zvezi s humanitarnim pravom je bilo to prav tako povdarjeno. Torej, pričakujemo konkretne rezultate in zaveze vseh relevantnih akterjev, zlasti kar se tiče spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava in dostopa pomoči do tistih, ki jo potrebujejo in vsekakor se veselimo priprave vrha na vašem plenarnem zasedanju v mesecu maju. Kar se tiče specifične situacije, torej oktobra lani je svet eh, preučil situacijo v Siriji in pozval vse strani, da eh, prenehajo eh, bombardiranje civilnih območij in pa struktur, kakršne so bolnišnice in šole. Kar se tiče Sirije in Iraka, Eh, smo imeli torej v eh, Kuwaitu eh, konferenco donatorjev in tam so tako Evropska unija kot drž, njene države članice obtoži, obdo, obtožile um, napade na bolnišnice in šole in na druge civilne uh, stavbe. Glede Jemna je svet leta 2015 uh, zapisal, da je um, boj proti kršitvam mednarodnih humanitarnega prava uh, Eh, ključnega pomena za doseganje miru in prav tako eh, smo pozvali tudi za neodvisno preiskavo vseh teh kršitev. Na to eh, promocija mednarodnega humanitarnega prava je tudi ključnega pomena za Evropsko regionalno strategijo za Sirijo in Irak, ki jo je svet sprejel marca 2015. Ob tej priliki Eh, je eh, svet eh, pozval tudi zato, da se bolnišnice vse čas zaščiti in razpravljali smo tudi o situaciji v Libiji, v Sudanu, v Iraku, v Ukrajini in zlasti smo se zredotočili na posamezne specifične situacije, kot so bolnišnice in šole. Svet eh, je sprejel tudi CFSP um, odločitev leta 2011 eh, in na podlagi tega eh, sklepa morajo države članice pomagati pri zadevah, ki se nanašajo na mednarodno kazansko sodišče in pa tudi na sodelovanje z tretjimi državami, ki sledi cilju spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. In ne nazadnje, eh, vemo, da eh, je mednarodno humanitarno pravo eh, zelo trpelo tudi zaradi restriktivnih ukrepov Evropske unije, zlasti v državah kot se so Sirija, Burundi, Libija in druge ampak eh, svet eh, vsekakor deli vašo zaskrbljenost eh, glede napadov na civilne stavbe, zlasti bolnišnice in šole in svet um, sledi dogajanjem in bo še naprej se pravilno odzival. Torej, na koncu naj povem še nekaj o tem, zakaj je tako pomembno in še enkrat ponavljam, nikoli ne smemo pozabiti zakaj gre pri mednarodnem pravu. Gre eh, za eh, ljudi, eh, moške, ženske, otroke, družine in nikoli ne smemo izgubiti tega izpred oči. Ne smemo izgubiti izpred oči človečnosti v naši zunanji politiki. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa ministrica, za vaše uvodne komentarje v zvezi z ustnim vprašanjem. Zdaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Zdaj pa začne gospod Preda iz ELS. Minuta, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rezolucija, o kateri smo se pogajali in o kateri bomo glasovali jutri, eh, zelo jasno obsoja napade na bolnišnice in šole in druge civilne eh, zgradbe v konfliktnih območjih. To predstavlja kršitev mednarodnega humanitarnega prava. In dejstvo, da je mednarodno humanitarno pravo eh, utemeljeno z načelom, da se civilistov ne sme napadati. Torej, glede na to, gotovimo, da je naše besedilo zelo uravnoteženo, ampak žal skrajna levica, kot ponavadi, je predlagala predloge sprememb, ki sploh niso povezane z to temo, naprimer splav, Izrael in podobna vprašanja. To je nesprejemljivo. Nesprejemljivo je, da govorimo o teh obsesijah skrajne levice vse čas in upam, da drugi deli tega parlamenta ne bodo uh, sprejeli tega uničevanja te teme. Hvala lepa. Sedaj pa ima gospod Panceri dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot eh, vemo, mednarodno eh, humanitarno pravo se uporablja v oboroženih spopadih kjer je treba zagotoviti spoštovanje prava. To je sveda otežkočeno s temi razmerami. V zadnjih letih je bilo vedno več napadov na civiliste eh, in eh, tudi to je prizadelo tudi eh, tiste, ki nudijo mednarodno humanitarno pomoč. In iz tega vidika je zelo težko ločevati med civilisti in pa bojevniki. Zelo pomembno je, da eh, se neutralna uloga mednarodnih eh, humanitarnih delavcev ohrani, kajti ti so pogosto tarče. V zadnjih mesecih smo imeli mnogo kršitev. Naprimer, razmišlj, razmislimo o tem, kaj se je oktobra zgodilo v Afganistanu, torej um, bolnišnica MSF, torej Tu je, so bile upletene tudi združene države, njihove vojaške sile, tudi v Jemnu je prišlo do takšnih kršitev. Torej potrebujemo specifične ukrepe, s katerimi bomo zaščitili eh, civiliste in pa humanitarne delavce, eh, kajti eh, in tiste, ki so odgovorni za te napade, je treba tudi ehm, privesti pred vojna sodišča moramo zagotoviti, da bomo imeli ustrezne sisteme, eh, ki bodo omogočili tudi eh, preiskave, ko bo prišlo do eh, kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Torej moremo, moramo prepoznati takšne nujne situacije in narediti vse, kar je v naši moči, da jih preprečimo. In pozvali bi tudi svet in komisijo, da istambulski vrh izkoristijo za to. Hvala lepa, gospod eh, Demesmakar, dve minuti. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Gospa eh, ministrica, v moji eh, državi, Flandriji, velja, kot to velja tudi za mnoge evropske nacije. Torej, mi smo bili tudi žrtve vo, vojne pred stotimi leti, naprimer. V, in na to smo po tej prvi svetovni vojni tudi izgradili spomenik, kjer je zapisano nikoli več ne bomo imeli vojne v štirih jezikih, ampak vojna še vedno obstaja. Eh, in eh, že moji eh, stari starši so govorili te zgodbe o vojnah in moderni mediji nam z ničemer ne prizanesejo, vidimo grozne podobe na televiziji, na računalnikih. In, uh, Vemo, da so civilne stavbe prav tako eh, žrtve napadov in bolnice in šole, to niso nobena izjema in to ne velja samo za Sirijo, za Jemen in Afganistan, eh, torej sam sem videl v eh, Ukrajini, v vzhodni Ukrajini, kako so bile bolnišnice in šole specifično napadene. Torej veliko preprosteje je govoriti o kolateralni škodi, ko govorimo o izgubi življenj, ampak tega ne smemo sprejeti. Treba je zagotoviti spoštovanje temeljnih načel mednarodnega humanitarnega prava, to vemo. Ampak eh, sedaj moramo pokazati tudi, da eh, resno mislimo in eh, svetovni vrh o humanitarni pomoči v Istanbulu je treba vzeti zelo resno. Imam vprašanje za ministrico. Zakaj eh, države, ki so decembra 2015 sodelovali pri 32. Eh, mednarodni konferenci Rdečega križa, zakaj jim ni uspelo najti novega mehanizma, s katerim bi o, eh, o, lahko okrepili mednarodno humanitarno pravo? Kako se lahko temu pre, zoperstavimo v prihodnosti? Hvala lepa, gospod Grns, dve minuti. Hvala lepa. Torej, bombardiranje um, Eh, bolnišnice v Afganistanu pred nekaj meseci je eh, povzročilo številne žrtve, vključno tudi eh, z zdravniki Médecins sans frontières. Združene države so močno obžalovali ta napad in zlasti smo to obžalovali, ker so koordinate GPS bile poznane tudi v združenih državah. To je imelo hude posledice tako za bolnike v tej bolnišnici, kot tudi za eh, zdravnike, ki so tam delali in zato bi želeli, da se na istambulskem vrhu zlasti osredotočimo na eh, spoštovanje humanitarnih delavcev, eh, kajti ti so zelo pogosto tvegajo življenja zato, da iščejo rešitve za humanitarne delavce um, probleme. Torej, mi bi eh, želeli s to rezolucijo doseči tako eh, preventivne uh, kot korektivne uh, rešitve. Med njimi naprimer to, da prepovemo prodajo orožja um, akterjem v vojni in uh, drugo. Prav tako potrebujemo tudi uh, neodvisne uh, preiskave uh, in uh, pri priznane eh, zločine moramo eh, tudi obsoditi in eh, zločince privesti pred mednarodno kazansko sodišče. Morali bi tudi okrepiti avtoriteto Združenih narodov, ki je organizacija odgovorna za to vrstni fenomen. Na to bi ustrajal še pri tem, kako zelo nujno je, da države članice Eh, dejansko spoštujejo tudi svoje zaveze na področju financiranja humanitarne pomoči. Hvala lepa. Gospa Koneč, na minuto in pol. Gospe in gospodje, na plenarnem zasedanju um, lani je moja skupina uh, GUE uh, želela dati uh, ta napad uh, zrovnih uh, Eh, držav na bolnišnico v Kundusu, torej bolnišnico Medecins sans frontières, torej na plenarno zasedanje. Ampak eh, do tega ni prišlo. In kaj se je zgodilo? Američani so izvedli notranjo preiskavo in škandal se je eh, razblinil, prav tako kot tudi življenja tistih, ki so bili v tej bolnišnici. Medicine sans frontières je vse čas zahteval, da se vzpostavi um, mednarodna preiskovalna komisija. Ta mehanizem, ki je tako zelo osredotočen na iskanje dejstev, uh, je eh, bil vzpostavljen um, leta 1991 uh, eh, v obliki dodatnih protokolov ženevskih konvencij, ampak to nikoli ni bilo uporabljeno. Uh, in eh, podpisnice še vedno ne želijo uporabiti tega instrumenta, zato da ne bi ustvarili presedana. Eh, se pravi, treba, se je pač, eh, treba je pač sprejeti to, da bodo bolnišnice še naprej uničene, ampak upam, da ne. Če ne bomo preiskali teh napadov in če ne bomo s prstom pokazali na storilce, potem bodo bolnišnice še naprej žrtve takih napadov, tako kot v Afganistanu, v Siriji in v Jemnu. Eh, torej, eh, ne sprejmem eh, odgovorov, ki smo jih prejeli. Želim rešitve, kajti sicer to ne bo rešeno. Gospod Loh Vihler, izvolite. Hvala, predsedujoča. Torej, zelo obžalujem to, da, da države članice tudi eh, na nek način eh, prispevajo k kršitvi mednarodnega humanitarnega prava, kajti orože, ki ga prodajajo tem um, udeležencem, je uporabljeno za takšne kršitve in zato bi pozvali, da se uh, s tem preneha in mi bi uh, želeli, da podprete predlog zelenih za uh, EU embargo za, na prodajo orožja. Eh, in to je povezano tudi z našim prejšnjim eh, eh, pozivom, da se upelje embargo za prodajo orožja v Saudski Arabiji zaradi njenega napada na Jemen. Mi, Evropska unija, ne dela dovolj, da bi ukrepe, ki že obstajajo, izvedla. Naprimer, preiskave na terenu bi bile lahko koristne za preiskovanje vojnih zločinov. To bi bilo ključnega pomena za to, da bi eh, storilci jasno razumeli, kakšne so posledice in da bi na ta način eh, preprečili nove žrtve. Eh, število prizadetih bolnišnic in šol eh, je grozen eh, primer eh, teh kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Bolnišnice in šole bi morali biti varne v oboroženih spopadih. Vrh v Istanbulu ponuja priložnost, da se govori o mednarodnem humanitarnem pravu in da se okrepi tudi njegov učinek. Prav tako je treba tudi še posebej zaščititi eh, ranljive eh, skupine, zlasti ženske in otroke v konfliktu. Hvala lepa. Gospod Kastado eh, ima besedo eno minuto. Hvala, gospod, gospa predsedujoča torej napadi na šole in bolnišnice eh, so eh, striktno eh, prepovedani v mednarodnem humanitarnem pravu in to je zločin. Ampak mednarodna skupnost je v zadnjih letih bila priča velikemu številu takšnih napadov, torej naprimer na bolnišnice v Afganistanu, Jemnu in v Siriji in eh, tudi sam bi pozdravil eh, izjemen pogum humanitarnih delavcev v teh eh, državah. Torej, mi pozivamo za konkretne in učinkovite ukrepe za boj proti takšnim zločinom. Zlasti je treba nehati pošiljati orožje tem ljudem in podpiram poziv oziroma želel bi, da gospa Mogherini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 Hvala lepa. Sedaj smo torej na koncu te uh, razprave. Zdaj pa ima besedo gospa Zaborska. Za kľúčový problém tohto uznesenia považujem rastúce útoky na nemocnice a školy, ale... Hvala lepa. Napade na šole in bolnišnice so nekaj, kar moramo obsoditi, ampak to se nadaljuje, ne glede na to, da mi to obsojamo. Sami vsi želimo nekaj storiti proti temu. Zgradbe šol in bolnišnic imajo samo eno nalogo - pomagati ljudem. Tisti, ki napadajo šole in napadajo bolnišnice, ravnajo v nasprotju z zakonom. Ne morem razumeti, da so kolegice in kolegi iz GUE spet uložili predloge spremembe. Ne ravnajo konkretno in korektno. Vprašanje je, ali niso pogajanja z njimi samo izguba časa. Hvala. Hvala lepa, gospa Zaborska. Zdaj pa gospod Weidenholzer, dve minuti, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vojni zločini držav in teroristični napadi nedržavnih akterjev so v središču vsakega konflikta v zadnjih letih. To velja za Sirijo, Jemen, Irak, Afganistan in tako naprej. Zelo zaskrbljujoči so napadi na bolnišnice, šole in vrce. To je res cinična oblika nasilja. Podobno velja za napade na nevladne organizacije in na tiste, ki zagotavljajo človekoljubno pomoč. To so vojni zločini in zaslužijo vsi, da bi jih obravnavali na mednarodnem kazenskem sodišču. Ampak to prizadetim v dani situaciji ne pomaga veliko. Zato je naša resolucija tako pomembna. Opozoriti želim na to, da bi bilo dobro, če bi imeli instrument, ki bi spoštoval smernice iz leta 2004 v zvezi z spoštovanjem norm na področju mednarodnega prava svet, prosimo, da jasno pove, kakšne ukrepe je sprejel v tem okviru, zato da bi smernice postale obvezujoče. Vemo, kakšno vlogo imajo države članice in evropske institucije. Prav tako v resoluciji opozarjamo na zelo pomembno vlogo, ki jo ima varnostni svet združenih narodov. Zelo pomembno je tudi sodelovanje EU in Združenih narodov. To je pri reševanju sporov ključnega pomena. Prav tako je treba omeniti še nekaj. Evropski parlament je ta vidik prav tako izpostavil v resoluciji o jemno pred nekaj tedni. Mislim, da bi lahko upravičeno o tem spet spregovorili. Namreč tiste države, ki kršijo človekoljubno, ali humanitarno mednarodno pravo ne bi smele dobiti orožja. Hvala, gospod Jurek, ima besedo za minuto. Učonca, <clears throat> jednem z najbaržej. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Eden od eh, najbrutalnejših terorističnih napadov ISIS-a v zadnjih eh, mesecih se je odvil v Adenu. Šlo je za napad na posebno institucijo matere Tereze. To je bil ciljno usmerjen napad, v katerem eh, so življenje izgubile nune in eh, pacijenti. Veliko se pogovarjamo o človekovih pravicah, ampak nažalost smo pozabili na ta dogodek. Vsakič, ko se zgodi kaj takšnega, ko so napadeni in ubiti nedolžni civilisti tekom uh, vojne, bi se morali o tem pogovarjati in to je eden od takšnih dogodkov. Hvala, gospa Sančes Kaldente ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča v trenutku, ko je eh, generalni sekretar eh, Združenih narodov sprožil alarm glede eh, humanitarne situacije, torej je primeren trenutek za to, da se tudi skupine v tej huši, v hiši, um, osredotočimo na uh, kršenje mednarodnega humanitarnega prava tako v Zahodni uh, Sahari kot uh, v Palestini. Tu gre za uh, številne žrtve in za ljudi, ki živijo v nemogočih razmerah. Torej, um, imamo tudi preiskovalno uh, poročilo uh, Eh, iz leta 2014 eh, glede grozne situacije eh, v Gazi, kjer so žrtve civilisti, bolnišnice, šole in tako dalje. In kršenje mednarodnega prava iz političnih razlogov je razlog za amandmaje, ki jih je moja skupina predložila. Hvala lepa gospod štir ima besedo minuta izvolite prema izvješću organizacije liječnici za ljudska prava samo u... glede na poročilo organizacije zdravniki brez meja smo imeli februarja 2016 eh, 358 napadov na zdravstvene institucije v Siriji. Več kot 90 odstotkov teh napadov so izvedli Asadov režim in njegovi zavezniki. Zdravniki eh, medicinske sestre in humanitarni delavci, ki delajo v konfliktnih eh, območjih, tam delajo iz dneva v dan, cel dan in pogosto morajo izvajati naloge, za katere niso, kvali eh, naloge, za katere niso kvalificirani, ker drugih eh, oseb za to ni. Pomagajo civilistom in njim so zavezani. To je spoštovanja vredno. Napadi na bolnišnice kršijo mednarodno humanitarno pravo tega ne smemo zgolj obsojati, ampak moramo ukrepati in kaznovati storilce. Dobro se tega zavedamo tisti, ki prihajamo iz držav, eh, ki jih je napadal Miloševič in številni storilci teh zločinov niso bili kaznovani. Gospa Post. Najlepša hvala, gospa predsedujoča lahko bi rekli, da gre za novo obliko vojskovanja, napadi na otroke, ženske, eh, civiliste in območja, kjer eh, se ti nahajajo. To so vojni zločini. Sprejeti je treba ustrezne ukrepe v Evropski uniji eh, zoper ta, to vrstne napade. Mislim, da moramo resnično obsoditi te eh, dogodke. Imamo pravila, ki jih je treba izvajati. Storilce je treba privesti pred eh, sodišče. Če tega ne bomo naredili, bo napadal več in tudi mrtvih bo več. Svet mora prepovedati prodajo orodja državam, ki kršijo eh, mednarodno pravo. Tiste države, ki še vedno prodajajo orožje tovrstnim državam, kršijo mednarodno pravo. Število mrtvih je alarmantno, razviti moramo eh, skupno politiko v državi v okviru eh, zmanjševanja orožja po svetu. Gospod Tomašič ima besedo. Urede mednarodnog humanitarnog prava. Najlepša hvala. Kršitve humanitarnega eh, prava, kot so naprimer napadi na bolnišnice in šole, eh, so nespremljive. To je treba obsoditi in storilce privesti pred sodišče. Tega ne moremo tolerirati, ne glede na strateške razloge in interese. Naj spomnim na Eh, groznjo, grozno usodo eh, bolnišnice v Vukovarju tekom Hrvaške vojne. Tekom obleganja Vukovarja je bila eh, bolnišnica napadena večkrat na dan in srbski teroristi, ki so sodelovali z jugoslovansko vojsko, so na to pacijente iz bolnišnice odpeljali, mučili in ubili pacijente in zdravstvene delavce. Srbija še vedno ni vrnila Eh, dokumentov iz bolnišnice oziroma ni eh, poskušala razkriti usode tistih, ki so izginili iz bolnišnice. Evropski voditelji in eh, poslanci in poslanke tega zbora podpirajo uh, Srbijo in uh, obsojajo uh, Hrvaško. Gospod Havet, ne gre za en napad. Poročilo uh, izpostavlja uh, 358 uh, eh, napadov v Siriji. Prišlo je do napadov na centre zdravnikov brez meja v Afganistanu in Jemnu. 610 zdravstvenih delavcev je uh, izgubilo življenje v zadnjem uh, letu, delavcev, ki delajo za velike mednarodne organizacije. Bolje moramo opraviti svoje delo kot Evropska unija, okrepiti moramo mednarodno pravno zaščito, bolje moramo delati v državah članicah, tako da se izognemo sodelovanju pri takšnih napadih. Obsoditi eh, moramo teroriste in eh, obrožene skupine, ki uporabljajo človeške ščite in eh, izpostavljajo civiliste napadom. Resnično tragično je, da Eh, žrtve nasilja, ki bežijo v bolnišnice, na to umrejo eh, v teh bolnišnicah. Mi obsojamo isisko napade, ko napadajo zdravstvene delavce. Eh, če pride do takšnih napadov, potem je treba zagotoviti, da se ne bodo zgodili nikoli več v prihodnosti. Hvala, s tem smo pri koncu seznama. Zdaj imamo pred seboj postopek pritegnite pozornost predsedojoče. Vsi imate eno minuto, gospod Polčak, izvolite.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 Osredotočiti se moramo na vse tiste napade, ki so se zgodili lani, 15. februarja 2016, naprimer, eh, tekom ruskega zračnega napada v, eh, je bilo ubitih približno 50 ljudi. 21. Eh, oktobra 2015 je bilo 13 mrtvih v podobnem napadu iz zraka. Gre za kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Glede na Eh, resolucijo skupine GOE-NGL, moramo biti malce bolj objektivni. Ta resolucija je oblikovana precej enostransko in zato smo proti, potrebujemo uravnoteženo poročilo, kot je bilo eh, uravnoteženo eh, izvirno poročilo, ne pa to spremenjeno poročilo skupine GOE-NGL. Hvala. Hvala lepa, gospod Marija, si ima besedo. Izvolite. Kaj je to? Tretjo, štelefteos, mineš, dištihos. Najlepša hvala za besedo. V zadnjih mesecih smo nažalost pogosto govorili o kršitvi osnovnih človekovih pravic eh, v vojnih območjih, še posebej to velja za sredozemlje eh, zaradi dejavnosti Daesha in džihadistov. Lani novembra so ZDA priznale, da so eh, povzročile napad v Afganistanu. Ujemno je zavezništvo v Saudsko Arabijo prav tako povzročilo številne napade, izvedlo številne napade. Gre za dvojna merila. E, to počne Evropska unija, to počne Zahod. E, pod vprašanjem je naša kredibilnost. Mednarodne organizacije morajo priznati vojne zložine v Jemnu, Afganistanu, Iraku in Siriji. Ne glede na to, kdo so uh, storilci, ne glede na to, kje, kje so ti napadi izvedeni. To je prvi korak, ki ga je treba narediti. Voditelji morajo sprejeti na lastna pleča odgovornost za to vrstne napake. Poskrbeti treba za tisoče beguncev, ki so uh, prišli uh, sem. Prav, da smo premalo. Gospod Jakovčič, Jakovčič. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zdi se, da smo se premalo naučili iz tega kar se je dogajalo naprimer v vojni na področju nekdanje Jugoslavije, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem. Eh, to imamo v mislih. Bolnišnice, šole in verski objekti bili več kot 20 let cilj eh, napadov. Izpostavil bi tudi to, kar se je zgodilo v bolnišnici v Vukovarju. Kot da se ne bi eh, iz tega ničesar naučili. Civilisti, tisti, ki so najranljivejši, so napadeni v vsaki vojni. Vedno ista zgodba. Napadene so šole, napadene so bolnišnice. Ne moremo imeti te razprave, brez da bi sprejeli jasne ukrepe. To so grozni uh, zločini uh, zoper eh, nemočne ljudi in to je treba kaznovati. Hvala lepa. Gospod Armijanta Lopes. Gospod. Estamos de acordo com os princípios gerais. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Strinjamo se eh, z načeli eh, znotraj te razprave, ampak nažalost eh, ne izpostavljamo vzrokov konfliktov, v okviru katerih prihaja do teh kaznjivih dejanj. Kaj pa neposredna Eh, vloga Unije, ZDA in drugih eh, na Bližnjem vzhodu in eh, na severu Afrike. Pozabljamo na odgovornost zaveznikov Zahoda, ki so odgovorni za te napade na bolnišnice in šole. Gre tudi za kriminalne dejavnosti Izraela, ki je napadal šole, na to imamo Jemen, imamo uh, nedolžne žrtve eh, napadov z droni. To je eh, primer dvojnih meril. Gre za kršenje tistih najbolj temeljnih eh, pravic, kršenje pravic migratov. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pomembno je, da vse institucije Evropske unije razpravljajo o teh zadevah. Spoštovanje humanitarnega prava in eh, pravil na tem področju je izjemno pomembno, zato eh, se moramo na to eh, osredotočiti v našem zunanjem delovanju. Kot sem dejala v začetku, je pomembno, da spoštujemo te temeljne vrednote, na katerih smo gradili Evropsko unijo. Ne smemo pozabiti, kaj pomeni mednarodno pravo. Gre za uh, moške, za ženske, za otroke, za družine. Naj odgovorim na besede gospoda Demes Makerja. Rada bi dejala takole. Tako kot eh, vi tudi sama eh, obžalujem eh, dejstvo, da konferenca ni sprejela novega mehanizma. Ne smemo pa pozabiti na to, da 28 držav članic Evropske unije predstavlja zgolj majhen delež držav, ki so sodelovali na konferenci na tej konferenci Rdečega križa in Rdečega pol meseca, o kateri ste govorili, je Unija ponovno izpostavila svojo zavezo eh, do spoštovanja eh, mednarodnega humanitarnega prava. Unija in države članice so se zavezali na tej konferenci, da se bodo borile proti napadom eh, na medicinsko osebje in pacijente. 28 držav članic lahko združi svoje sile in ima tako zelo uh, dober položaj, ampak predstavljamo majhen delež vseh držav, ki so sodelovali na tej konferenci. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa ministrica. S tem je razprave.